Seznam teh sprememb bo objavljen v zapisniku z tega zasedanja. Če nišče nima pripomb, potem bodo ta imenovanja oziroma eh, spremembe sprejete. V sredo sem podpisal devet zakonodajnih aktov v skladu z 74. členom eh, poslovnika skupaj z eh, predsedujočim svetu v postopku soodločanja seznam eh, naslovov teh zakonodajnih aktov bo objavljen v zapisniku današnjega zasedanja.